še predsedstvo, če želi kaj dodati, gospod Zaleski. Hvala, predsedujoča. Polsko predsedstvo meni, da je to zelo učinkovit okrep, ki dopolnjuje kazenske ukrepe, ki naj bi jih v kratkem sprejel tudi Evropski parlament. V sodelovanju s prihodnjimi predsedstvi eh, smo poskušali pripraviti delo na tem področju in prepričani smo, da bodo tudi danski kolegi lahko računali na enako podporo Evropskega parlamenta kot mi. In tudi mi kot predsedstvo pozdravljamo eh, ta osnotek mnenja in smo veseli, da gre za tako kakovosten dokument. Zdaj pa kolegi in kolegice, gospod Kirkop je prvi na seznamu. Eh, predsedujoča, za začetek naj povem, da seveda zelo pozdravljam to pobudo, tudi interno gledano, eh, je naša vlada najavila, da se je odločila za opt-in pri tem osnutku uredbe in upam, da torej poročevalko ne moti, če opozorim na nekaj eh, zadev. Sem pravnik eh, in kot pravnik in kot zakonodajalec mislim, da je potrebno tukaj zagotoviti določeno mero natančnosti. To je v interesu žrtov, pa tudi v interesu tistih, ki se jih kazensko preganja kot storilce oziroma domnevne storilce. Tudi oni morajo biti deležni pravice in to je naša glavna prednostna naloga. Tukaj imam manjšo težavo, ker kot veste pri Evropskem zaščitnem eh, nalogu oziroma eh, v tej zakonodaji imamo seznam kazenskih zadev in tudi drugih zadev, ki niso nujno kazenske narave v številnih državah članicah prišlo je do, torej do določenega mešanja kazensko-pravnih in civilno-pravnih zadev. Poročevalka je dejala, da bo ta ukrep veljal samo za tiste države, kjer eh, se z zaščito ukvarjajo civilna sodišča. Omenila je torej, da je področje uporabe tega ukrepa omejeno. Eh, ampak ko gre za zaščito pred umorom, ali gre tukaj za kazensko ali civilno zadevo. Uh, ravno tako morda obstaja tudi dvojne tve, dvojno tveganje. In uh, ne želim si, da bi se kdo znašel v položaju, da bi bil preganjan zaradi uh, kazenskega, eh, torej zaradi nekega kaznivega dejanja in potem bi eh, zaradi istega dejanja bil tudi eh, predmet civilnopravnega postopka in tako dalje. Ne vem, morda opozarjam na stvari, ki niso relevantne, ampak občutek imam, da vedno, kadar pride do mešanja obojega, no, glasba je vedno dobrodošla za ozadje, ampak No, tudi kadar zvonci zvonijo. Ne vem, e, predsedujoča, lahko morda presodite e, o tem, ali bi morda morala glasba spremljati naše e, razprave, tako kot tam, kjer e, mozejo krave in je mleka več, če e, mozenje spremlja glasba. <laughs> No, kadarkoli pride do takega mešanja in verjetno bodo drugi pravniki, ki so tukaj, lahko to potrdili. Torej, mešanje civilno-pravnih in kazensko-pravnih zadev lahko pripelje do nekaterih nezaželenih posledic. Naprimer, eh, če pride do nekega nasilnega napada, storilec takega napada, Eh, bi morda potreboval eh, obravnavo na področju duševnega zdravja, ampak eh, ne vem, ko gre za primere, kot je naprimer zalezovanje v nekaterih državah, tudi zgolj to, da nekdo nekomu sledi, ga zasleduje, da je že to kaznivo dejanje ampak eh, vse te zadeve niso dovolj specifično opredeljene. Torej, pozdravljam eh, ta ukrep. Eh, glede na to, da je, ga je sprejela tudi britanska vlada, očitno si zasluži podporo, ampak v naslednji fazi mislim, da bi se morali lotiti nekaterih teh odprtih vprašanj. Želel bi si več jasnosti glede tega, kje se začne in konča kazensko pravo, kje se začne in konča civilno pravo in kje prihaja do interakcije med obojima. Eh, in moramo zagotoviti, da to ne bo eh, na nek način prejudiciralo pravic nekoga, ki bo predmet pregona ali ki bo eh, osumljenec v postopku. Mislim, da uh, se bodo pravniki nedvomno zauzeli za temeljne pravice svojih klientov, ampak eh, v nekaterih državah bo to zelo težko. No, z izjemo tega eh, podpiram ta predlog, sem pa kot eh, rečeno prepričana, da moramo ta vprašanja podrobno preučiti. Hvala, gospod Kirkop, gospod Fos. Najlepša hvala. No, tudi sam nasplošno zelo podpiram ta dojenje, vsekakor zelo dober. E, sem pa razmišljal zelo podobno kot gospod Kirkop in sicer bi morali poskusiti tukaj držati se pravne sistematike, torej ločitve med eh, civilnim in kazanskim pravom. To bi vsekakor morali tukaj ohraniti. Poleg tega pa, ker prihaja do manjših korakov nazaj, kar zadeva priznavanje v državah članicah, vsaj tako je mogoče prebrati v obrazložitvi. In sicer me zanima, ali je priznavanje kot tako postalo problematično ali če se kaj predloži, je potrebno vse to prevesti, potrditi pri različnih organih in tako dalje in ali bi si lahko predstavljali neko boljšo rešitev. Uh, Eh, ki bi bila bolj enostavna, eh, da bi žrtve lahko laže zagotovile si priznavanje eh, statusa in da bi si takoj zamislili neko evropsko rešitev, čim je zaščitni ukrep izrečen. Poleg tega pa me zanima, če se pričakuje, da bo prišlo do vsebinskih razlik, da če sodišče v neki državi nekaj določi in eh, da se potem zgodi, da v drugi državi točno takega ukrepa ne poznajo, ampak vendarle uveljavljajo tak ukrep, kot ga je predvidelo prvo sodišče. Take stvari bi bilo zanimivo poznati. Gospa Krispek. Merci bien de me passer la parole. À mon... Najlepša hvala, da ste mi predali besedo. Najprej mi dovolite, da čestitam poročevalki za to delo, ki ga je zelo jasno razumeti, kar zadeva cilje, vendar pa je vsebina zelo zapletena, zelo tehnične narave, še posebej, ko gre za učinkovitost v praksi. Tukaj torej ne bi smeli obžalovati, da nam ni uspelo vzpostaviti tega sistema vzajemnega priznavanja v nekakšnem globalnem kontekstu že ob prvem branju direktive. Vendar pa nam bo to delo omogočilo, da se bomo bolje organizirali tudi na ravni dela, ko gre za zaščito žrtev na celotnem evropskem področju. Seveda bomo morda imeli nekaj težav pri izvajanju, vendar bomo tudi to uspeli slejko prej razrešiti. Želela bi vas torej opozoriti, da je približno 75 milijonov evropejcev žrtev na področju Evropske unije in danes je bolj kot kadarkoli pomembno, da se osredotočimo na zaščito žrtev. Glede na to, da nisem prejela besedila prej kot danes zjutraj, oziroma šele danes zjutraj, moram imeti nekaj časa, da bom eh, lahko predložila svoje predloge spremembe do 29. novembra. Vendar pa mm, imamo nekaj predlogov spremembe morda glede eh, hitrosti postopka tega ščitenja, zaščite, recimo enotni sistem za podeljevanje dovoljen žrtvam oziroma tako imenovanih certifikatov na to izvajanje med eh, obema državama zadevnim državama, ko gre za zaščitne ukrepe. Torej, tukaj gre za nekatere elemente, ki jih je treba jasno določiti v tej zelo zapleteni zadevi, že po definiciji zapleteni. Do 29. novembra bomo morda imeli nekaj časa, da se s tem bolj poglobljeno ukvarjamo. In prav gotovo me bo veselil tudi dodatno delo naše poročevalke, pa tudi um, gospe z komisije, ko gre torej za samo a, iskanje koherence med tem besedilom in pa tudi enostavnost, oziroma ne enostavnost, ampak omogočanjem tiste zadostne organizacije, ko gre za zagotavljanje koherence med različnimi akti. Tukaj od, torej do 29. novembra bomo lahko podali še nekaj. A, dodatnih pripomp, nekaj vprašanj, ko gre torej za delo pri predlogi sprememb. Hvala. Ponovno se obračam na poročevalko, ker ni drugih govorcev. Želi še kdo besedo? Ne, gospa Romero Lupes, torej. Ja, Hvala, gospa predsedujoča. Zelo cenim eh, vse vaše prispevke v prvi vrsti strani komisije in sveta pa tudi kolegov. Pot, ki se začenja zdaj, ta proces, v tem procesu zanim tudi prispevke gospoda Kirkopa, gospoda Fosa in gospe Grisbek. To je kompleksna tema in kolikor več bo prispevkov, bolje bomo oblikovali tisto, kar si želimo, bolje bomo dosegli svoje cilje. Gospod Kirhop ima prav, ko govori o interakciji med obima vrstama prava. To je tema, o kateri smo razpravljali pri razpravi o zaščitnem nalogu. V nekaterih državah gre za kazensko pravo, v drugih civilno pravo. Tukaj pa moramo še delati na tem, da čeprav gre za civilno pravne zadeve, je morda treba mm, morda eh, še kaj dodati. Morda bi bilo treba dodati še določene popravke, predloge sprememb in vsekakor se zanesem, da jih bo gospod Kirkop pripravil in s tem obogatil besedilo. Certifikat eh, kot tudi enoten postopek to je vsekakor najhitrejši inštrument. In iz tega razloga bom tudi upoštevala to, kar je povedal gospod Vos v povezavi s tem instrumentom, da vidimo, če bo stvar mogoče izboljšati. Proučili bomo predloge sprememb, ki bodo predstavljeni tudi strani gospe Grisbek, kajti res sem prepričana, da si tema to zasluži še nekaj glede komentarja gospoda Kirkopa. Ko ima storilec uh, mentalne težave in tako naprej. To temo je treba uvrstiti v kontekst ukrepa in sicer zaščitnega ukrepa, če ima storilec mentalne probleme ali ne. To se bo videlo pozneje, če je, če gre za storilca, mora ta vsekakor v vsakem primeru eh, biti oddaljen od eh, žrtve. Treba ga je, treba je zagotoviti, da se ji ne približa. Če ima poleg tega storilce še mentalne probleme, gre še za hujšo zadevo in eh, tukaj bi lahko še kaj naredili. Mi smo se trudili besedilo obogatiti uh, besedilo, ki prihaja iz odbora Juri in sicer s predlogom sprememb. Uh, s predlogom spremembe, ko gre za mlade, ki potrebujejo e, nekega mentorja. To je področje, ki ga še moramo izboljšati, zato tudi imamo možnosti in na ta način bomo zagotovili, da bo uh, uredba res dobra. Hvala, gospa Romero Lopez. 29. november je rok za vložitev predlogov sprememb. Zdaj pa se bomo lotili naslednje točke na dnevnem redu. Gre za pogoj za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav v primerih napotitev znotraj posameznih skupin podjetij. Poročevalec je gospod Jakolino. Poročevalec je že podal kompromisne predloge sprememb, ki so jih že uh, obravnavali poročevalci v senci. Najprej bo besedo dobil gospod Jakolino, da predstavi te predloge sprememb. Potem bom prosila predstavnika polskega predsedstva, da predstavi stanje zadeve v svetu eh, in da se tudi odzove na kompromisne predloge sprememb. Potem bo spregovorila še komisija in pa vsi kolegi, ki bi se radi oglasili. Zdaj pa gospod Jakolino, izvolite. Bene, grazie, president. Hvala, gospa predsedujoča. Ko gre za to temo na današnjem dnevnem redu, naj povem, da smo že imeli številne sestanke tukaj v odboru Libe, pa tudi drugot. Govorili smo s poročevalci v senci, v političnih skupinah. In zadnjič smo se srečali pred nekaj dnevi na plenarnem zasedanju v Strasburu. Srečevali pa smo se tudi drugot, kot sem rekel, včasih eh, poročevalci v senci niso mogli priti na sestanke, ampak govoril sem z ljudmi z odbora Empl, ki so tudi sodelovali pri oblikovanju tega mnenja. 21 kompromisnih predlogov sprememb eh, smo oblikovali, to sem že razposlal kolegom. Ja, še za uh, dodatne prispevke, če jih želijo podati, skušali smo doseči kar največ eh, enotnosti. Vse čas smo bili tudi v stiku s komisijo in svetom. Ti kompromisni predlogi sprememb odražajo nekatere naše ideje. Eh, še posebej v povezavi z definicijami. 50. člen, naprimer, zahteva, da definiramo neko enotno homogeno eh, stališče skupaj z odborom za, za poslovanje, kajti to je področje, eh, ki se še posebej pokriva z njihovim področjem, ko gre za definicijo menedžerjev, vodij podjetij, eh, delodajalcev in tako naprej. To je zelo pomembno. In dosegli smo številne dogovore z uporabo opredelitev iz sistema modre karte za specialiste, naprimer tudi za skupine podjetij. Tudi tukaj se odražajo te ideje. Skušali smo se dogovoriti tudi o zahtevi, da dovolimo dostop in pa gibanje med državami izven Evropske unije in znotraj Evropske unije eh, v podjetjih, ki so locirana na teh področjih. Eh, tudi kolektivne dogovore smo dosegli, devet mesecev je zdaj obdobje za menedžerje in tri mesece za vajence oziroma eh, mlade zaposlene pripravnike. Ogledali smo si tudi družinsko situacijo, ko se eh, zaposleni morajo preseliti. Pri dovoljenju za bivanje moramo imeti isto obdobje, ki bo veljalo v vseh primerih. Države članice so odgovorne za to, da zagotovijo to, da zakonci premeščenih delavcev, eh, da so tudi pokriti z istimi pogoji, o katerih odloča država članica. Pomembno je tudi načelo subsidijarnosti. Ko gre za mobilnost znotraj Evropske unije, eh, že obstaja sistem, številne prispevke v zvezi s tem smo prejeli. Zagotoviti moramo tudi varnost delavcev, ki prihajajo v Evropsko unijo, ne da bi ogrozili situacijo delavcev, ki so že tukaj. Ne želimo si nikakršne paradoksalne diskriminacije med eh, delavci EU in drugimi ne želimo nobenih privilegiranih situacij za nikogar. Eh, enako je treba obravnavati in enako plačevati vse delavce. Tudi pogoji za delo morajo biti enaki eh, in sicer za delavce iz države gostiteljice in pa iz tretjih držav. Delo na tem področju je bilo zelo eh, spodbudno. Nismo se še lotili vseh točk, vendar pa upamo, da bomo v kratkem času lahko eh, še delali na podlagi teh 21 kompromisnih predlogov sprememb, o katerih že imamo eh, široko soglasje in za katere upamo, da bomo priljubili tudi enotne rešitve. Eh, v odboru bomo glasovali januarja. In stvar je v tem, da bi lahko tudi delavci iz tretjih držav imeli korist od eh, pravil, ki veljajo in pa od ugodnosti, ki veljajo znotraj podjetij. Na ta način pa bi podjetja lahko izkoristila tudi eh, poklicne sposobnosti delavcev, še posebej v času, ko se gospodarstvo nahaja v krizi. Zahvaljujem se poročevalcem v senci za njihovo sodelovanje, enako sekretarjatu. Odlično smo sodelovali tudi z predsedstvi, ki so se v tem času nekajkrat zamenjala, in pa s komisijo. Pozorno bom poslušal e, še druge prispevke in upam, da bo to tudi olajšalo napredek pri našem delu in da bomo stvar v kratkem zaključili. Zdaj se obračam na polsko predsedstvo. Gospa Skiba. Bardzo dziękuję pani przewodnicząca. E... Najlepsza hvala, gospa predsedujoča. Rada bi e, pokomentirala situacijo v svetu. Imeli smo tri sestanke ustreznih delovnih skupin. Ugvarjamo se s to direktivo. In eno srečanje v teh treh poteka ravno zdaj. 2. decembra, naslednji teden, bomo imeli še eno srečanje, še en sestanek v zvezi s tem. O nekaterih temah eh, je treba razpravljati na višji politični ravni in to je treba upoštevati. Prejšnji mesec smo razpravljali o dveh eh, temah v strateškem odboru in sicer o, o azilu. To je obseg te direktive in pa mobilnost. Eh, to sta bili torej dve temi, azil in mobilnost. Treba je razložiti še naslednje. 30. naslednji mesec eh, se bo odbor ukvarjal z definicijami, z istimi definicijami, ki jih je omenil poročevalec. Kar zadeva situacijo v svetu in te tri glavne teme, ki so najpomembnejše. Tukaj še potrebujemo nekaj več e, razlage, opredelitve oziroma definicije. Tukaj moramo razpravljati o tem, ali želimo definicije take, kot jih je opredelil GAC, ali se bomo držali kompromisov, o katerih smo dosegli soglasje oziroma torej, da se držimo definicij, ki so zdaj v besedilu. Države članice so o tem razdeljene ko gre za obseg te direktive. Številne države članice so pred kratkim podale predlog, ki zadeva uh, ljudi, ki so izpuščeni iz te direktive. To so ljudje, ki ne izpolnjujejo pogojev za dovoljenje za bivanje. Te države članice si želijo druge rešitve. Želijo si nekaj manevrskega prostora. To ne bi bil paralelni sistem, ampak na ta način bi poskrbeli za uh, ljudi, ki. za uh, to vrsto zaposlenih in tukaj je svet podporil takšno možnost. Zdaj pa še kratkoročna mobilnost. Tudi to je pomembna tema. E, velika večina tukaj pravi, da do treh mesecev moramo zagotoviti kar najširše možnosti e, delavce, za, za delavce pri notranjih e, selitvah oziroma uh, pri notranjem premeščanju delavcev znotraj podjetja. Na naslednjih sestankih bomo še govorili o tem. Načrtujemo pa še uh, sestanke s poročevalcem in upam, da vas bomo kmalo lahko vestili o napredku v svetu. Hvala, gospa Skiva. Zdaj pa gospa Šmit eh, strani komisije. Sure, uh... Hvala. Najprej se zahvaljujem gospodu poročevalcu za odlično sodelovanje, ki smo ga imeli že v preteklosti, pa tudi zdaj. Hitro napredujemo na tem področju in upamo, da bomo eh, dosegli sporazum o ambiciozni direktivi, eh, ko gre za premestitev znotraj podjetja. Zaenkrat lahko podam samo zelo. Uh, uh, začetne, te prve odzive na direktivo. Uh, gre za to, da se poveča konkurenčnost in da se zagotovijo jasna pravila pri, pri premestitvah znotraj podjetja. Tudi za nas je pomembno, da bomo imeli dovolj fleksibilne definicije, ki pa ne bodo dvoumne. Moramo pa videti tudi, da delavci pri premestitvah znotraj podjetja niso vedno visoko kvalificirani. Kompromisni predlogi sprememb eh, gredo dlje, kot je predvidevala komisija, ko gre za naprimer združitev družine, pa tudi eh, za enako obravnavanje eh, vseh zaposlenih. Komisija je tukaj predlagala pravila, ki veljajo tudi za napotene delavce. Eh, tudi delavci, ki so premeščeni znotraj podjetja, so neke vrste napoteni delavci. To so moje prve pripombe. Po razpravah v svetu eh, bomo eh, še razpravljali. Komisija si želi ambiciozne direktive. Tisti, ki ne spadajo v obseg te direktive, Eh, bodo lahko dobili druga dovoljenja, ne dovoljenja za premestitev znotraj podjetja. Eh, torej, potrebujemo neke nove eh, scheme za ljudi, ki ne izpolnjujejo pogojev iz te direktive. Direktiva ne pokriva vsega, nekateri zaposleni ehm, tukaj padejo v nacionalne scheme, ampak potem si je spet treba prizadevati za harmonizacijo. Dodana vrednost direktive je tudi mobilnost znotraj Evropske unije. Če bomo to oslabili, potem ne bomo izpolnili enega od ciljev direktive. Hvala. Schmidt. Hvala, gospa Šmit. Zdaj pa bomo začeli z razpravo. Prva se je javila gospa Jakonsari, ki je poročevalka v odboru za zaposlovanje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 In v veliki meri smo razpravljali o istih temah. Po eni strani to pozitivno, prizadevamo si za dosego ciljev Evropa 2020. Gre za to, da bi iz tretjih držav pritegnili v Evropo visoko usposobljene delavce in za nje tudi zmanjšali birokracijo. Vendar pa še vedno obstajajo problemi. Največji problem tukaj je, po mojem mnenju, da imamo zdaj toliko različnih načinov za spodbujanje mobilnosti eh, zaposlenih iz tretjih eh, držav. Ne bi uh, rada delala v oddelku za človeške vire v nekem podjetju, kajti vse je zelo m, mm, zapleteno, ko gre za definicije smo v našem odboru za zaposlovanje proučili kompromisne predloge. Pomembno je, da definicije niso preveč ohlapne. Ne bi smeli ustvariti neke nove poti za zaposlovanje osebja na napačen način, če lahko tako rečem. To ne sme voditi v zmanjševanje plač in kršenje pravic delavcev, poleg tega pa ne smejo definicije biti preveč toge. Približali smo se že kompromisu, eh, ko gre za definicije, vendar o tem problemu še moramo govoriti, še posebej, ko gre za gradbeni sektor. Eh, to je nekaj vrstedil iz Zahod v Evropi. Mm, sestala sem se z zaposlenimi v tem sektorju, z delavci in videla, da so soglasni. Predlagajo, da bi gradbeni sektor izključili iz te direktive, kajti to ustvarja nove probleme za nje. Več problemov ustvari, kot pa jih reši. Moja ideja je bila, da bi gradbeni sektor izključili iz te direktive. Vendar to eh, na podlagi načel eh, ni neka pametna ideja. Ampak glede na to, da obstaja eh, soglasje tako med delavci kot zaposlenimi, bi bilo to morda pametno. Mm. Tukaj je pomembno še nekaj in odboru za zaposlovanje obstaja veliko soglasje o tem. Glavni koncept in glavno načelo mora biti enaka obravnava delavcev. Če to povem bolj konkretno, kaj pomeni enaka obravnava delavcev? To pomeni, da morajo ljudje v isti državi za isto delo dobiti isto plačilo. Ko gre za podrobnosti, uh, pri tem bo prišlo še do težav, tukaj so vključene tudi pokojnine, uh, socialna varnost in vsekakor gre za zapleteno področje. Dobro bi bilo, če bi bili tukaj dovolj ambiciozni, da bi vse direktive z tega področja zagovarjale isto filozofijo, da bi vse enako interpretirale evropsko zakonodajo in enako obravnavo. Zato smo v odboru s poročevalci v senci in drugimi eh, razpravljali, veliko razpravljali o odnosu med opredelitvami v tej direktivi in pa v drugih direktivah. Eh, direktiva o enotnem dovoljenju, naprimer. Še o eni stvari razmišljamo. In to je vprašanje, ali dvostranski dogovori med Evropsko unijo in tretjimi državami uh, deluje oziroma kakšna je vloga teh sporazumov, kakšne bi tukaj morale biti prioritete. Ali bo prevladala evropska zakonodaja, kje eh, so tukaj dvostranski sporazumi. In upoštevati je treba, da mora biti zakonodaja tako dosledna in jasna, Eh, da bo preprečila vsakršne težave. Torej, kar se da jasno mora biti in tukaj apeliram tudi na komisijo. Kakšna je povezava med evropsko zakonodajo in dvostranskimi sporazumi in dogovori? Torej, lahko bi izpostavila še kakšne podrobnosti, vendar je e, eh, nasplošno ta direktiva dobra, um, spodbudila bo konkurenčnost in uh, to je izraženo tudi v dokumentu. Hvala, gospa Jakonsari. Na seznamu imam še šest kolegov, na seznamu gre za gospoda Kirkova in druge. Zdaj pa predajam besedo gospodu Kirkovu. Gospa predsedujoča, dovolite mi, da najprej čestitam gospodu Jakolinu za opravljeno delo. Toplo pozdravljam tudi njegov konstruktiven in smiseln pristop k temu dosjeju. Prav gotovo pa se v veliki meri strinjam z njegovimi ugotovitvami. Prav gotovo je pomembno, da tukaj prevzamemo pozitiven pristop in skušamo pomagati podjetjem in družbam, da poiščejo osebe, ki je za njihove namene in potrebe ustrezno. In bolj usklojeni okvir za premestitve znotraj podjetij bi bil eh, koristen ne le za posameznike, ki tam delajo, ampak tudi za evropsko gospodarstvo v celoti. Imam pa en pomislek. Pomislek je povezan s časovnico, s časovnimi roki, ko gre za pridobivanje usposobljenosti in pa kvalifikacij. Prav gotovo bom tista prva oseba na prvem mestu, ki pravi, da so kvalifikacije in sposobljenosti zelo pomembne in bi morali spodbujati ljudi, da se izobražujejo, da se usposabljajo, še posebej na področju novih tehnologij. Vendar pa, gospa predsedujoča, imamo veliko število nadarenih ljudi, ki delujejo na področju informacijskih tehnologij, matematike in znanosti. To so tri področja, ki pa se morda še vedno usposabljajo oziroma so v tem postopku, vendar pa bi morali imeti nekakšne možnosti, vsaj po mojem mnenju. In v tem primeru ti časovni okviri niso smiselni, niso utemeljeni in prav gotovo moramo zaupati podjetjem, ki presojajo o tem, kaj je najbolje za njih in kaj je najbolje za te mlade pripravnike po mojem mnenju, leta izkušenj pravzaprav ne pomenijo, da ste tudi najboljši kandidat za delovno mesto. Tudi sam sem to uh, izkusil, videl pri različnih poklicih in to moram povedati um, tudi v parlamentu. In uh, mislim, da bi morali predvsem mlade spodbujati in jih vključevati v okvir prihodnosti uh, naše tehnologije, in pa seveda podjetji, ki delajo na tem področju. Torej, to si moramo še enkrat pogledati, vendar pa vam še enkrat eh, čestitam, gospod poročevalec. Najlepša hvala, gospod Kirkop, gospa Blinkovič. Do. Najlepša hvala, hvala gospodu Jakolinu. Naše sodelovanje je bilo zelo dobro, to tudi ni nič novega. Večkrat smo se sestali v povezavi s tem poročilom in uh, uspelo nam je skleniti kar nekaj kompromisov, ki upam, da bodo našli podporo tudi v tem odboru. Bi pa izpostavila nekaj posameznih vidikov, o katerih je bilo govora tudi prejšnji teden v Strasburu in sicer. Gre za predlog spremembe številka 19, ki govori o zagotavljanju enakopravnosti žensk e, in govori o boljši združljivosti Eh, poklicnega in zasebnega življenja, zato da bi imele ženske boljše možnosti na trgu dela. Ampak v kompromisnem predlogu gospod Jakolino predlaga, da bi države članice same določile pogoje za ponovni vstop na trg dela. In v tem kontekstu vidim možnosti, da bi se pojavile različne situacije in da ne bo povsod enakih pogojev za družinske člane iz tretjih držav eh, in da ne bo povsod enako rejeno, kako lahko ti pripotujejo v državo. Upam, da bomo tukaj našli kompromis v zvezi z 19. predlogom spremembe. In pa, kar zadeva dovoljenje za delo za državljane tretjih držav, tukaj se predlaga, da bi tudi drugi pripadniki družine imeti, imeli možnost se zaposliti in da bi na ta način družina lahko ostala skupaj. Vendar pa se moramo še odločiti, kakšen bo sistem glede premestitve državljanov tretjih držav iz ene države Evropske unije v drugo državo članico in mislim, da se moramo tukaj opreti na načelo eh, države sprejemnice in da morajo biti tam zagotovljeni, eh, zagotovljeni enaki delovni pogoji in enako plačilo. Poročevalec in tudi predstavnik komisije, zelo predstavnica komisije sta oba govorila o tem, kako pomembno je, da uporabljamo enake definicije, ki niso eh, preveč prožne, pa tudi ne preveč okleščene, torej definicije, ki so jasne in razumljive. Vsakdo mora vedeti, zakaj gre Eh, kaj se dogaja, ko gre za nekega eh, delavca, ki je bil eh, premeščen, kaj pomenijo vodstveni delavci, kaj pomenijo pripravniki in tako dalje. Torej, nekaj predlogov imamo v zvezi s temi definicijami. Naprimer, kar zadeva vodstvene delavce in v tem kompromisnem predlogu eh, so opredeljeni njihovi pogoji za delo in te predloge sprememb podpiram. Kar pa zadeva razmere pred premestitvijo državljanov tretjih držav v eh, članice Evropske unije in kar zadeva eh, časovni rok tukaj, Eh, sprejemamo devet mesecev, eh, čeprav je predvidenih več različnih možnosti. Govora je bilo o šestih mesecih, dvanajstih mesecih. V vsakem primeru pa so zelo pomembne delovne izkušnje in tudi ta predlog lahko podpremo. Rekla bi, da bo potrebno ta dokument še nekoliko dodelati, eh, bi pa lahko postal res zelo dober, kar pa pravi gospa Jakonsari glede gradbeništva in glede izključitve gradbeništva iz področja uporabe te direktive. Eh, v predlogih sprememb poročevalca to ni vključeno in sama bi si želela več jasnosti v zvezi z gradbeništvom. E, Najlepša. Najlepša hvala, gospa Blinkevič. Zdaj pa naslednja govornica, gospa Vikstrom. Zahvaljujem se kolegu, gospodu Salvatoru Jakolinu, za odlično delo na tem doseju. Ta dosej je zelo pomemben, nas je Globalni svet prav gotovo zahteva mobilnost in pa fleksibilnost in obenem mora omogočiti ljudem, da se prosto gibljajo, da delajo, da živijo in ljubijo v drugem mestu, na drugem kraju, kjer so, kot tam, kjer so se rodili. Prav tako moramo dovoliti in omogočiti ter obenem prepoznati, kako pomembno je, da družbe se razvijajo čezmejno. Pri tem bi se morali izogniti sprejemanju preveč restriktivnih, togih opredelitev, ki bi izključili nekatere kategorije iz direktive. Poleg tega pa bi morali podpirati to, da mobilne delavce spremljajo tudi družine. Podpirati bi morali združevanje družin in pa tudi dostop do trga dela v tem dosejo, kot tudi na drugih področji, ki sodijo pod pristojnost našega odbora. Toplo pozdravljam harmonizacijo na ravni Evropske unije, ko gre za ta pravila, prav tako pa se veselim tudi sprejetja izčrpnega zavežna, ko gre za zakonito preseljevanje. Tako prav gotovo priznavam pozitivni in pozdravljam pozitivni pristop gospoda Jakolina in upam, da se bo hitro sprejela to direktivo, saj je ta zelo pomembna za spodbojanje inovacije, rasti in pa tudi blaginje za Evropo. Tudi izven okvira finančne krize, s katero se soočamo, je zelo pomembno, da imamo jasno vizijo za Evropsko unijo, tudi Evropsko unijo v prihodnje in da uporabimo vsa možna sredstva, kot naprimer je ta direktiva o premestitvah znotraj podjetja, zato da dosežemo tudi blaginjo in pa rast celotne Evrope. Najlepša hvala. Hvala, gospa Pikstrom, zdaj pa gospa Sargentini. Thank you, Chair. Um, my appreciation to Mr. Jakulino. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Prav gotovo cenim delo gospoda Jakulina, ki mu je uspelo doseči nekatere kompromise, ki so za mnoge izmed nas spremljivi. Večina teh kompromisov je tako, po mojem mnenju, dobrih, imam pa nekaj manjših pripomb. Kot sem to zagovarjala že prej, zdijo se mi, da, zdijo se mi sankcije za delodajalce ključnega pomena, če želite zagotoviti, da se spoštuje zakone glede zakonitega preseljevanja delavcev, je treba zagotoviti, da se delodajalci zavedajo, kaj jim pravo omogoča in kaj jim prepoveduje. V razpravah pa večinoma govorimo o sankcijah za zaposlene, za delojemalce in pa o tem, kaj pravzaprav tisti, ki se priseljujejo, lahko storijo narobe, vendar pa moramo v širši sliki prav gotovo ohranjati nadzor nad delodajalci na pozitiven način, če pa je potrebno, pa tudi s sankcijami. Naše pripombe glede sankcij ste upoštevali tudi v vašem predlogu, seveda si tega nisem zapisala. No in vendar, ko gre za predlog spremembe. 15 in imam še eno željo, ki bi jo želela izraziti. Državna članica še vedno omogočamo, da imajo sankcije za delodajalce, vendar pa jih ne obvezujemo. Govorite torej o meji, lahko torej izvajajo periodične inšpekcije, nadzor in tako. Sama pa bi imela raje, da bi tukaj šlo za drugačno modalnost, torej šel, morajo opravljati te eh, nadzorne inšpekcije. Še posebej, ko gre za inšpekcije pri delu, kjer je ključnega pomena, da se ugotovi ali. zaposleni iz različnih držav se obravnavajo enakovredno. V zadnjem predlogu spremembe, ko gre za kompromisni predlog 21.4, tam omenjate razloge, na podlagi katerih dostop do premestitve znotraj podjetja v določenih državah da se ta dostop recimo ne dovoli. In tukaj je eden od kriterijev um, sama količina tega pritoka. O tem smo zagovorili že prej in vedno, ko smo govorili o preseljevanju, je bil to nek eh, tehten razlog. Vendar pa gre tukaj za premestitve znotraj podjetja. Tukaj torej ne gre za oduzem dela lokalnemu delavcu, ampak gre za zapolnitev delovnega mesta znotraj družbe, torej za premestitev iz enega kraja v drug kraj. In um, slučajno se zgodi, da se ta selitev zgodi iz, izven Evropske unije v Evropsko unijo. Torej, ko pa gre za uh, druge vrste vstope, uh, vstopov, to seveda ne velja v okviru premestitve znotraj podjetja. Zdaj pa še moje zadnje vprašanje. Glede predloga spremembe. Dva. Tja ste uvedli novo točko glede a, družbe in pa prijavljenega kapitala, ko gre za glasovanje in pa za kapital. To je za me nekaj novega. Zanima me torej, kaj bo se vodilo k oblikovanju tega novega besedila, saj sama ne vidim, kakšna je tukaj politična podlaga. Na to pa imam še zadnji komentar. Prav tako bi se mi zdelo korisno, da bi dobili mnenje komisije glede tega vprašanja. Torej, ko govorimo o količini pritoka, torej kot faktor v tej uredbi. Najlepša hvala, hvala gospoda Sržitini. zdaj pa gospod Brons. Torej, kritiki kapitalizma pogosto nekako vrisujejo nekakšne um, karikature svojih delavcev kot nekakšnih sredstev proizvodne in ne človeških biti. In ko govorimo o premestitvih znotraj eh, podjetij in eh, o človeških virih, to pravzaprav potrjuje te karikature, naj opomnim, da so ljudje človeška bitja in ne le človeški viri. Ta tako imenovana premestitve znotraj podjetja ICT-ji so pravzaprav eh, morajo zagotavljati, zagotavljati eh, pridružitev tudi družinskih eh, članov. Torej, da ne gre le za neko začasno ureditev, ampak za dolgoročno ureditev. Lahko pa navedem še en eufemizem na nenadzorovano priseljevanje, ko ljudje pridejo v Evropo, tam ostanejo. Kritiki kapitalizma pogosto opisujejo poslovanje kot nekaj, kar narekuje politično agendo oziroma politično delovanje. In pravzaprav globalne usmeritve nam narekujejo tudi nekatere zakone, s katerimi moramo olajšati priseljevanje, kar tudi obhaja običajne nadzore pri tem postopku. Zakaj sploh potrebujemo priseljevanje? V tem dokumentu lahko razberemo, zato ker to posel zahteva, zato ker to družbe zahteva. Ljudje so očitno na zemlji zato, da služijo potrebam poslov. In, uh, proti slono je to, da globalisti tako na področju posla in kot v politiki pravzaprav določujejo in izvajajo te določbe. Priseljevanje ima za različne države velike posledice in naši državljani imajo prav gotovo nekatere skrbi ne to, da ne bi dobili službe zaradi nekoga drugega, ampak da um, bi pravzaprav se morali soočiti z vsemi temi negativnimi posledicami globalizacije. Uh, globalizacija narekuje, da se delavci premikajo kot nekakšne figure na šahovnici in eh, sami bi morali pravzaprav omogočiti to gibanje in ga čim bolj olažati. Najlepša hvala, gospod Brons. Zdaj pa naslednja govorka. Izvolite. Gospod Ernst, <laughs> eh, gospod Ernst ja, no. Mislim, da o Marksu ni treba preveč razmišljati, ampak nekaj pripomb z naše strani. Morda bi morali na neki točki se ponovno spomniti, zakaj pravzaprav gre. Želimo poenostaviti premestitve znotraj podjetij, želimo zagotoviti, da bodo te bolj privlačne, to je povezano s konkurenčnostjo, pa tudi z enakopravno obravnavo in želimo ponuditi nekaj, kar ne bi bilo tudi realistično in kar bo delovalo v praksi. To je bila temeljna ideja in vedno, kadar se lotevamo podrobnosti, bi morali se na to spomniti in imeti to nekje v mislih in preučiti, ali to dejansko uresničujemo ali ne. Morda samo nekaj. Misli, najprej se zahvaljujem poročevalcu za upravljeno delo in za dobre razprave, ki smo jih imeli. Poleg tega je upošteval kar nekaj točk, ki so bile za nas pomembne in ki so zdaj vključene v besedilo. Verjetno ne bomo nikoli našli neke rešitve, ki bi eh, zadovoljevala in navduševala vse, ampak eh, kar nekaj eh, izboljšav opažam in kar zadeva definicije imamo še vedno nekaj. Eh, pridržkov, nekaj nelogičnosti je tukaj v besedilu. Ne vem, zakaj bi morala biti pogodba nujno sklenjena vsaj za eno leto. To so stvari, ki niso vedno razumljive in vem, da vsaj za mojo državo bo to zelo problematično, kar zadeva izvajanje. Eh, potem naslednja točka. Tisto, kar je po našem mnenju kritično, so številne omejitve in roki. Eh, šest mesecev, devet mesecev, eno leto. Vedno znova so pojavljajo neke omejitve, ki jih pravzaprav postavljamo pod vprašaj. Če si pogledamo uh, osmi predlog spremembe uh, visokošolski, visokošolske diplome, izkušnje, uh, torej življenjske izkušnje, poklicne izkušnje. Nekaj je bilo govora že tudi o dokazilih o e, zaposlitvi. E, tu je šlo z 12 mesecev na 9 mesecev, kar je kompromis, ampak vedno znova se lahko vprašamo, v kolikšni meri je to smiselno. St koliko je, koliki, kolikšni meri je smiselno sploh uporabljati take omejitve. Zdi se nam dobro, da smo uvedli sankcije in inšpekcije. gospa Sarnitini je že dejala, da bi morale biti te inšpekcije obvezne, to se mi zdi prav. Ideja je dobra in je bila tudi vključena, ampak eh, rada bi videla, da bi to še nekoliko okrepili. In še nekaj, kar zadeva enakopravno obravnavo. Eh, ta mora biti boljša kot pri direktivi o napotenih delavcih. Gre za enake pogoje dela in enako plačilo. In eh, tu obstajajo predlogi, ki smo jih podali v luči tega. Eh, gospa Blinkevičute in gospa Sargentini sta eh, omenjali določene predloge v zvezi z novim eh, členom 16 in eh, členom 15 odstavek 5a. Prosim, če lahko to še enkrat preučimo. Vem, da so te spremembe prišle, nekak, prišle pozno, gospod Jakolino, ampak. Eh, Eh, tu so spremembe, ki govorijo o enaki obravnavi na delovnem mestu in tukaj bi načeloma stvari morale biti take, kot je v nacionalnih državah in eh, kot je eh, zapisano v večini kolektivnih pogodb. In pa še kar zdiva enotnost družine. Dobro je, da če nekdo želi delati, eh, ima to možnost, to je dobro, ampak načeloma moramo razmisliti, ali smo eh, res tukaj tako velikodušni, kot bi morali biti. Želimo zagotoviti, da bo do takih napotitev prišlo in ostavno pomembno je, da obstajajo velikodušna pravila za družino, ki jih je mogoče uporabljati, kajti če že vedno govorimo o konkurenci, moramo upoštevati, da eh, moramo ljudem, ki pridejo, ponuditi neko motivacijo in eh, nedvomno deloma to lahko naredimo s tem, da jim ponudimo možnost, da njihovi družinski člani delajo, če pridejo z njimi. Eh, potem sankcije, to se mi zdi res dobro in vse čestitke za dobro formulacijo, tega smo si želeli in s tem zaenkrat lahko zaključim. Hvala. Mrs. Ernst, uh... Najlepša hvala, gospa Ernst. Preden predam besedo poročevalcu, prosim, komisijo naj odgovori vprašanja gospe Šmit in drugih. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Kot sem včeraj že omenila v odboru za zaposlovanje, komisija ni predlagala, da bi obravnavali vprašanja izvajanja zakonodaje, ko gre za področje socialne varnosti. Tukaj se pogovarjamo bolj o povezavah z dvostranskimi sporozumi in dvostranski sporozumi prav gotovo lahko predvidevajo, ko gre za socialno varnost, da se varnost eh, države gostit, izvora torej pri tem upošteva. Kaj je torej zamisel v zadju tega predloga? Uh, dvostranski sporozumi so lahko veljavni le, če omogočijo bolj, boljšo obravnavo, torej bolj uh, naklonjeno obravnavo. Mislim, da je to zanimiva zamisel, mislim, da ste o tem govorili in uh, to si lahko tudi bolj podrobno ogledamo. Ideja sama pa je zelo zanimiva, ni v predlogu komisije, vendar pa bi lahko o tem razpravljali. Želela sem se vrniti še pri toku v države gostiteljice, te imajo namreč pristojnost, da se odločajo glede vstopa oziroma količine pritoka vstopa državljanih tretjih držav v države Evropske unije. Pri tem odločanju morajo države članice spoštovati tudi mednarodne trgovinske sporazume. In še na zadnje smo slišali vprašanje o poklicni usposobljenosti. Tudi to je nekaj, kar smo opazili v kompromisnih predlogih sprememb. In sicer, da tukaj obstaja nekakšna želja po eh, upoštevanju petletnih delovnih izkušenj. In to bi prav gotovo lahko škodilo mladim ljudem, še posebej na področju informacijskih tehnologij. In to je tudi tisto področje, glede katerega bi bili pripravljeni še razglabljati. Najlepša hvala. Hvala, gospod Šmit. Zdaj pa znova vračam besedo našemu poročevalcu, gospodu Jakolinu. Grazie, Presidente. Ho ascoltato. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Slišal sem komentarje vseh, ki so se javili k besedi, od eh, gospe Konsari in gospe Blinkovič, gospe Sargentini, gospoda Bronsa in pa gospe Ernst. Vsi govorci so omenili pomembne zadeve. In če bo mogoče, bomo njihove komentarje upoštevali. Prav gotovo moramo nekatere razmisleke in pomisleke upoštevati, to sem že povedal in to ponavljam. Recimo, da se gradbeni sektor izključuje, pri področju porabe skušamo biti čim bolj vključujoči, čim bolj široki, tudi pri pogajanjih sem se srečeval z skupinami delodajalcev in delojemalcev. Od njih smo lahko slišali precej različna mnenja. In menim, da če želimo imeti primerno, ustrezno področje uporabe za to direktivo, ne bi smeli izključevati gradbeništva. Saj je to prav gotovo pomemben del industrije. Zaradi tega segmenta prihaja tudi do zelo velikega pritoka, ko gre za preseljevanje, veliko, posle, velike posledice ima tudi na trge dela. Morda prej nisem bil jasen, vendar pa mi dovolite, da potrdim naslednje. Ta sektor bi morali vključiti In a, eh, mislim, da ne bi bilo dobro, da bi gradbeništvo nekako zanemarili na ta način. Prav gotovo menim, da moramo spoštovati enako obravnavo in pa tudi primerne poplačila in pa a, eh, dodeljevanje v okviru pokojninskih sistemov in pa sistemu socialne varnosti. Zagotoviti moramo tudi primerne stike z državo izvora pomočjo sporazumov. Naj bodo to dvostranski sporazumi ali pa drugačni sporazumi. Torej, nekatere države, ki sprejemajo različne pogoje v okviru teh eh, sporozumov. Tukaj pa smo želeli predstaviti usklajen svežen ukrepov, ki bi podpirali tudi mlade ljudi, mlade nadarene ljudi, ki jih prav gotovo moramo ceniti in jih podpirati tudi pri vstopu na trg dela. Tudi njim moramo omogočiti ustrezne priložnosti pri zaposlovanju, družbam in podjetjima moramo spodbujati zaupanje, o tem je govoril tudi gospod Kirkov. Zagotoviti moramo seveda minimalno raven poklicne usposobljenosti, vendar pa um, tukaj upoštevati tudi vprašanje pogodbe. Tudi s tem smo se ukvarjali. Tudi tukaj je veliko prostora za predloge sprememb ko recimo govorimo o mladih ljudeh, ki že imajo pogodbo pri nekem podjetju, so že del sistema in jim omogočimo priložnost, da obogatijo svoje poklicno življenje. S tem, da se zaposlijo v drugem delu znotraj tega podjetja, v drugi državi članici Evropske unije. Gospa Blinkevič je dejala, da moramo omogočiti dostop tudi za zakonce, moške ali ženske, uh, Ne pravimo, da je ta premeščeni znotraj podjetja eh, nujno moški, lahko je tudi ženska, o tem smo se že poglobljeno razpravljali tukaj, ne bi smelo prihajati do nobene neotemljene diskriminacije. Nasprotno, če premestimo delavca iz Francije na Dansko, iz Malte na Cipr, mu ne moremo dejati, vaša žena, vaš mož si mora poiskati zaposlitev v tej državi, v gostiteljici. če gre za mladega delavca, naprimer, pa tudi drugače. Delovcem iz tretjih držav prav tako ne moremo onemogočiti možnosti. Tukaj bi šlo za nekakšno diskriminacijo. Na to sem povedal tudi nekaj o poklitni usposobljenosti, o združevanju družine in tako naprej. Družina torej mora imeti možnost, da se preseli, torej ne da ima le možnost, torej mej, ampak še, torej države članice določijo pogoje glede dostopa do dela za zakonce tega premeščenega delavca. Tukaj se popolnoma strinjam z gospodom Vikstrom, ki pravi, da je pot, po kateri zdaj hodimo, zasnovana precej fleksibilno, da nam omogoča, da se prilagajamo, če gre za obdobje velike krize. Tukaj prav, dobro ni, prav gotovo ni dobro omejevati sistema. Zagotavljati moramo torej fleksibilnost in konkurenčnost sistema v celoti. Pri tem se strinjam tudi z gospodom Stačentini, ko govorimo o sankcijah, namreč tukaj gre za zelo pomembno in občutljivo vprašanje. In o tem smo se poglobljeno že pogovarjali. Oblikovali smo nekatere dodatne določbe v luči prejšnjih razprav, tudi ko govorimo o obsegu tega vstopa. In eh, pri prejšnjem sestanku eh, s poročevalci v senci, govorili smo o členu 39, eh, petem odstavku, tukaj govorimo o splošnem načelu umeščevanja delavcev. V tem primeru menim, da ukrepi ne bi smeli biti nesorazmerni. Na to je imela še gospa Ernest nekaj pripomb um, nekaj določb nismo specifično umestili v splošne pogoje sklepanja pogodb. In uh, ko gre za sama plačila, smo tudi to upoštevali. Na to pa še te petletne izkušnje. S tem smo se ukvarjali v okviru kupovisnega predloga 4, si ogledali te poklicne izkušnje. In prav gotovo je bila to določba, ki smo jo sprejeli že nekje druge. Evropski parlament je to sprejel v primeru modre karte in eh, prav nič nam ne onemogoča, da bi s tem delom nadaljevali, da bi o tem še dodatno razmišljali. Mislim, da so minimalne zahteve za dostop nekaj, kar bi morali pravzaprav omejitvi ne razširiti, ko gre za uporabo te direktive. Govorili smo o družini, o združevanju, o enotnosti družine. In v predelitvah smo skušali doseči nekakšno ravnovesje, nisem želel biti preveč eh, tog, eh, po drugi strani pa nisem eh, želel pustiti stvari v zraku, nekakšne odprte opredelitve, ko gre za področje uporabe direktive. Predlagal sem torej nekakšno ravnovesje ko sem recimo si ogledoval vodstvene delavce, pa tudi druge delavce. Pri obravnavi vodstvenih delavcev smo upoštevali tudi dejstvo, da lahko vodijo velike projekte in to za določeno obdobje ko gre recimo za nek izmerljiv cilj. Pazljivo sem poslušal to, kar je povedal gospod Bronz in lahko mu zagotovim, da ta direktiva ni, ne omogoča pravzaprav izogibanju pravilom o zakonitem preseljevanju. V zelo omejenem času smo skušali osnovati direktivo, ki bi se lahko soočila s pritokom nezakonitega priseljevanja in pri tem upoštevala tudi potrebe delovnega trga v državah članicah. Tako mislim, da tukaj ni več nobenih eh, nerešenih vprašanj oziroma vprašanj, na katera bi moral odgovoriti, če ne pa bomo o teh razpravljali v nadaljem delu. Želeli smo torej nekako upoštevati tudi te eh, migracijske selitvene tokove in jih povezati z trgom dela govorili smo tudi o enakovrednosti oziroma enaki obravnavi. Tudi sami delodajalci morajo imeti nekatere določene sankcije, da ne bi prišlo do zlorabe. Tudi to je zelo pomembno. Preučiti moramo tudi delo sveta na področju te direktive. Upam, da bomo po današnjem sestanku prejeli nekatere dobre novice, dobre novice o mobilnosti znotraj države članice, kamor a, pride, se preseli državljan iz tretje države. Tako želeli bi vzpostaviti nekakšno zaupanje med državami članicami. Tudi časovni roki in obdobje morajo biti dobro definirati, ne več kot tri leta. Vemo, da se delavci lahko selijo iz ene države članice v drugo če država gostiteljica s tem ne prevzema nekakšnega bremena na se, če torej ta oseba lahko ponudi nekaj v zameno, tega delavca tako lahko uporabijo za potrebe, ki so omenjene v direktivi. Upam, da sem v dovolj velikem obsegu upošteval te predloge in ta vprašanja. Seveda je vse je mogoče nekoliko izboljšati, nekoliko spremeniti in eh, upamo, da se bomo lahko glede tega sporozumeli tudi na zadnje 25. novembra in eh, prišli do stališča, ki bo deležno široke podpore kar zadeva opredelitve, upam, da bomo prišli do skupnega kompromisnega stališča, ki je ključnega pomena za izboljšanje sodelovanja med eh, obema odboroma in obenem upam, da bomo v tej končni fazi dosegli cilje, ki smo si jih zastavili. Hvala. You, Hvala, gospod Jakolino. Naj vas samo opomnim, kolegi, da bomo imeli orientacijsko glasovanje januarja. Hvala vsem kolegom za aktivno sodelovanje. Naslednja točka na dnevnem redu je glasovanje. Začeli bomo točno od, ob 11.45, torej še nekaj minut časa imate, kolegi. Okay, colleagues, let's um, continue the, the meeting. Dobro, kolegi in kolegice, nadaljujemo z zasedanjem. Začenjamo z glasovanjem. Tri poročila imamo na dnevnem redu. Prvo, se nanaša na spremembo uredbe v zvezi z vključitvijo območja Kaliningrada in določenih polskih upravnih okrožij v obmejno območje. Gre torej za spremembo uredbe številka 1931 skozi 2006. Ni nobenih predlogov sprememb k temu poročilu, zato predlagam, da kar glasujemo, kdo je za, proti. Vzdržani. Jasno, sprijeto. Moramo pa končno glasovanje izvesti elektronsko. Imate vsi s seboj svoje kartice, kolegi? Gospa Sargentini je brez in jo moramo dodati. In nikogar drugega več ni. Dobro, glasujmo torej. Konec glasovanja. so glasno sprejeta, samo nekdo se je vzdržal. Dobro, naslednje poročilo. Osnutek eh, v uh, zvezi s pravicami do obveščenosti v kazenskem postopku. No, čestitam gospe Sipel, da smo prišli že do te faze in uh, vsi pročevalci v senci, ki smo jo podpirali v teh dolgih pogajanjih s svetom, smo tega zelo veseli. Preden začnemo z glasovanjem, pa naj povem, da je prišlo do dogovora z vsemi poročevalci v senci, da bomo vzeli angliško različico eh, prečiščenega besedila, ki je bilo eh, potrjeno tudi pred svetom. Glasujemo torej. 22 in 68, oziroma ne, predlog spremembe 145, kdo je za, proti? Sprijeto. Zdaj pa še elektronsko glasovanje o zakonodajni resoluciji. Konec glasovanja. Okay. Now we close the vote. Dobro, konec glasovanja. 46 glasov za, 2 vzdržana. In še dva imamo, ki sta za in nista elektronsko glasovala. Zdaj pa še poročilo o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, sveta in komisije. Gospod Kešman, želite besedo kot poročevalec? Najlepša hvala, gospa Gal. Ne samo opozorim na napako na glasovalnem seznamu. Prosim, kolege, če obrnejo na stran 4 in 5. Če je kompromisni predlog sedem sprejet. So tudi predlogi spremem 102, 103, 104 in 105 brezpredmetni. Hvala. Uh, uh, Dobro, zdaj pa kar glasujmo. Imamo torej dva člana, ki sta brez glasovalnih kartic. Če bo potrebno, bomo seveda glasovali tudi elektronsko. Najprej predlog spremembe 22. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. No pa preverimo. Uh, one SD, uh, more. The, uh, Pri socialistih je en glas preveč. Let, can... okay. Now, uh, the vote is 34... Konec glasovanja. 36 za, 16 proti, nišče se ni vzdržal. Predlog 68 je brezpredmeten, kompromis 2. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Kompromis 3, ki vključuje predloge s rojem 24, 70, 73 in 74. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Preveriti moramo. Preverjamo torej kompromis 3. Glasujemo. vote is closed. Third... Konec glasovanja. 33 glasov za, 19 proti, nišče se ni vzdržal. Sprejeto torej. Zdaj pa gremo na kompromis 4. Kdo je za? Proti. Zdržani. Mislim, da je sprejet, ampak vseeno preverimo. No, če bomo glasovali, tako bo verjetno bolj enostavno, če takoj glasujemo uh, elektronsko. In uh, sicer je podpora precejšna, ampak uh, če želite, da imate posod natančne številke, je bolje, da takoj glasujemo elektronsko, kot pa da preverjamo. Ja, zdaj tokrat bi želela preveriti, sem, pa, sem pa vzela na znanje vaš predlog, torej kompromis 4, glasujemo elektronsko. Konec glasovanja, 31 glasov za, 18 proti, oziroma 33 glasov za, 18 proti in eno zdržan. Zdaj pa kompromis 5. Da je za proti, zdržani. Mislim, da je enaka večina, torej s prijetom. Predlog, predloga se pravim 27 in 41, kdo je za, proti, zdržani. Ni jasno, preveriti moramo, se opravičujem, glasujemo. Close the vote. Konec glasovanja. 31 proti 19, oziroma 33 proti 19, en vzdržan. Prosim vas, da dvigate roke, ker je zelo težko videti sicer kakšna so razmerja. Predlog spremembe 81, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 28, kdo je za, proti, vzdržani, sprejetom. Odbor za peticije štiri, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 29, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 82, kdo je za, proti, vzdržani. Vzdržani. Zavrnjeno. Predlog smembe 84 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Predlog smembe 30 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Potem 83 in 86 identična, kdaj za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Tudi eh, predlog odbora peticije 6, za peticije 6 je enak. Potem nadaljujemo z 87, kdaj za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 31 za proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 88, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 89 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 6, kdo je za, proti. Vzdržani. Sprejeto. Kompromisni predlog 7. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Potem predlog spremembe 34. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Predlog sprejem je 35. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 107. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Potem pa kompromis 8, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto. Predlog spremembe 114, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto. Kompromis 9, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto. kompromis besed. Kdo je za, proti, zdržani, sprijeto. Predlog spremembe 123. Kdo je za, proti, zdržani, sprijeto. 124. Kdo je za, proti, zdržani, sprijeto. 125 za, proti, Zdržani sprejeto. Peticija 9, kdo je za, proti, zdržani sprejeto. AFKO 7, kdo je za, proti, zdržani sprejeto. Rekli smo med 39, kdo je za, proti, zdržani sprejeto. 126, kdo je za, proti, zdržani sprejeto. 127, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 40, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Avko 8, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 41. Glasovali smo že o predlogu 27, potem gremo na predlog spremembe 130. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Gospod Jong, hvala predsedujoča. Pogovarjal sem se sporočevalcem o naslednjem eh, predlogu 131 in želel bi predložiti ustni predlog spremembe in sicer bi nadomestil številko 200 z 50. In kolikor vem, eh, poročevalec lahko ta predlog sprejme. Kdo je za ustni predlog spremembe? Kdo je proti? Zdržani? Dobro, to je potem sprejeto. In gremo na predlog snimbe odbora za peticije 12. Ne? Okay, so now we go, now we go to vote, sorry, we go vote on the amendment. Dobro, zdaj pa bomo glasovali še o predlogu spremembe 131, kot smo ga spremenili. Kdo je za? Proti? Stržani? sprejeto. Torej, eh, predlog odbora za peticije 12, da je za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog smrembe 42, da je za, proti, zdržani, sprejeto. 43, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. 44 za, proti, zdržani vzdržani, sprejeto. 45 za, proti, vzdržani, sprejeto. 46 za, proti, vzdržani, sprejeto. 47 za, proti, vzdržani, sprejeto. 48 za, proti, vzdržani, sprejeto. 133, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 49 za, proti, vzdržani, sprejeto. 134 za, proti. Mislim, da je zavrnjen ta predlog. Predlog smembe 50, kdo je za.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 proti, stržani, zavrnjeno. Petinpetdeset, to je za, proti, stržani, zavrnjeno. Predlog spremembe enak, to je za, proti, stržani, sprejeto. Predlog spremembe dve, to je za, proti, stržani, zavrnjeno proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 3, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 4, za, proti, vzdržani, sprejeto. 57 za, proti, vzdržani, sprejeto. 58 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 5, kdo je za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto, šest za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog ena, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 8, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 9, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 61, se opravičujem, pravi predsedujoča, 10, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeta. 61 je brezpredmeten. Predlog spremembe 11, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeta. 12, kdo je za, proti, vzdržani vzdržani sprejeto. 13 za, proti, vzdržani sprejeto. 14 za, proti, vzdržani sprejeto. 62 za, proti, vzdržani sprejeto. 15 za, proti, vzdržani sprejeto. 16 za, proti, vzdržani sprejeto. 63, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto zavrnjeno, 17, kdo je za, proti, držani, sprejeto, 18 za, proti, držani, sprejeto, 64 za, proti, držani, sprejeto, 19, kdo je za, proti, Vzdržani, sprijeto. Predlog spremembe 66 je brezpredmeten, 20, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto, 21, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto, 67 je brezpredmeten, da, gospa Zomr. Najlepša hvala, predsedujoča. In sicer eh, bi želela dati na zapisnik naslednje. Skupina Evropske ljudske stranke bo glasovala proti temu poročilu. S tem smo sicer v manjšinskem položaju in zato bo Evropska ljudska stranka v skladu s členom 53.3 eh, podala izjavo eh, manjšine in želimo, da se ta vključi v zapisnik. Hvala, gospod Zomer, gospod Kešman. Najlepša hvala. No, z veseljem bom prebral vašo izjavo manjšine in zahvaljujem se, gospod Zomor, za to postopkovno točko. Preden pa se lotimo končnega glasovanja, pa eh, hvala za to, da ste tako učinkovito izvedli to zahtevno glasovanje. Hvala, zdaj pa končno glasovanje. Prosim, da glasujemo elektronsko. Glasujte, prosim. Dovolj. Do is closed. 31 in favor. Konec glasovanja. 33 glasov za, 17 proti, 2 vzdržana. Najlepša hvala, gospod Cashman. Hvala vsem kolegom in kolegicam. In uspelo nam je, da smo predčasno zaključili. Naš naslednji sestanek bo 29. novembra od 9. do 18.30. Hvala za sodelovanje danes.